Drage kolegice in kolegi, prosim, da se usedete. Zbrali smo se, da govorimo o dveh eh, poročilih. Najprej poročilo na lastno pobudo in osnutek eh, zakonodajnega poročila tu imamo razpravo o predlogih sprememb v zvezi s tema dvema poročilama. E, eh, imamo 499 eh, eh, predlogov sprememb in e, imamo pač 395 eh, o enem poročilu in ostalo se nanaša na drugo poročilo. Imeli smo tudi sestanek poročevalcev v Senci, sicer v eh, tem tednu in naslednji teden bo v Bruslju. In svet je decembra 2016 prijel svoje eh, mnenje o FC2 svoje stališče o e FC2 eh, na eh, dnevnem redu, verjetno ni nič posebnega in zaradi tega to lahko sprejmemo tako, kot je. Torej, slišali ste moje ugotovitve in predlagam, da besedo dajem sedaj obema poročevalcama. Eh, torej, mi bomo dejansko najprej obravnavali zakonodajno, oziroma ne bomo eh, obravnavali obeh poročil ločeno, kajti sicer eh, ne bomo končali do 20. ure. In upam, eh, da se poročevalca strinjata, da bomo obravnavali obe poročili hkrati in ustrezne predloge spremembe. Kdo bo začel? Udo Bulman. Prisrčna hvala. obema so predsedujočema. Hvala lepa tudi kolegicam in kolegom za veliko zanimanje za obe poročili. 395 e, e, predlogov sprememb je e, za izvedbeno poročilo 499 pa za poročilo na lastno pobudo. Očitno eh, se kolege zelo zanimajo za obe poročili. Eh, Jose Manuel in jaz bova danes poslušala. To priložno želiva izkoristiti za to, da spregovorijo kolegice in kolege o najnih predlogih. Mi dva ne vidiva velikih eh, vprašanj pri poročilu o uresničevanju. Tu se je zelo veliko osredotoča na uvodne eh, navedbe. Eh, Marsi kaj ste predlagali za izboljšavo? Za predloge sprememb smo pripravili tudi kompromisne predloge sprememb, te ste prejeli eh, in sicer v pisni obliki. Mi smo prosili za to, da zauzamete stališče v zvezi s temi kompromisi do jutri, do 14. ure. Torej, naš eh, proces bo posem pregleden in mi se bomo vedno odzivali na to v sredo. Imamo sestanek poročevalcev v senci in o tem bomo še enkrat govorili o tem. Zakonodajno poročilo eh, pa ima nekaj težišč. na katera se bo osredotočila razprava. Naj to tudi eh, naštejem, zaradi tega, ker menim, da je tu potrebna še izmenjava mnenj. Pomembno vprašanje je tudi vprašanje označevanja, earmarking, eh, poročevalca eh, sta tu predlagala, da presežemo to, kar predlaga komisija in področja eh, delovanja za EFC-2 naj spoštuje ta eh, cilje vzdržnosti, trajnosti združenih narodov, to naj bo tudi eh, kriterij za kakovost. Prvotni predlog komisije pa želi ponovno 40 odstotkov COP21. O tem seveda lahko tudi govorimo. Imamo potem še drugo točko, ki je pomembna. Tu gre za vprašanje dodatnosti. Eh, scoreboard naj bo dejansko vodilni instrument. to je en vidik, drugi vidik pa je special operations, eh, pojem, ki ga uporablja tudi Evropska investicijska banka, o tem moramo tudi govoriti, potem pa governance, upravljanje, eh, tu so poročevalca predlagata, da naj bomo bolj vsega, ambiciozni, eh, naj se zagotovi tudi sodelovanje parlamenta, o tem bomo tudi še govorili. Potem dve nadaljni točki sta pomembni. Eno je eh, diversifikacija po sektorskih vidikih in diversifikacija po geografskih eh, vidikih. Kolegice in kolegi, omenjajo eno in drugo in predlagajo spremembe v zvezi s tem. Jaz eh, seveda ne želim anticipirati tega, eh, kar bo omenil Jose Manuel. Torej, meni so bile pač eh, te točke eh, tu pomembne oziroma sem jih prepoznal kot pomembne. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo Jose Manuel. Hvala lepa, gospod predsednik. Mi govorimo tukaj o dveh poročilih. Eno se nanaša na podaljšanje, drugo na izvajanje. In eh, tu moramo seveda razlikovati med enim in drugim. Seveda morata obe poročili biti tudi usklajeni, tako podaljšanje kot tudi izvajanje. Eh, in mi potrebujemo tudi pravo utemeljitev za podaljšanje. Eh, zahvaljujem se poročevalcem v senci in vsem tistim, ki ste predlagali spremembe. Eh, zahvaljujem se seveda tudi kolegi eh, Udu Bulmanu za delo, ki ga je opravil skupaj z mano. Ta sklad želimo nadaljevati v interesu uh, Eh, socialne, gospodarske in teritorijalne kohezije in institucij. Ta sklad naj bi dejansko uporabljali v vseh državah članicah. To je sklad, o katerem smo vedno znova govorili. Če teh eh, projektov ne bi bilo, eh, potem eh, eh, nič ne bi delovalo. E, mi ne smemo imeti kvot, e, vendar to ne pomeni, da ne bi e, smeli usmerjati povpraševanje in zaradi tega smo tudi vedno izpostavljali to Evropsko platformo za svetovanje javne ustanove podpirajo to evropsko platformo, to je brezplačna ponudba. Te storitve so koristne za izvajanje kakovostnih projektov, pa tudi za eh, delovanje platforme same. Vedno znova smo opozarjali na to platformo, na ta način lahko zagotovimo eh, obstoj čez mejnih projektov. Eh, eh, imamo lahko regionalne platforme, imamo lahko sektorske platforme, imamo različne sektorske platforme, pa tudi platforme, kjer se spodbujajo in podpirajo eh, mali projekti. Torej, ta sklad mora biti inkluziven, vključujoč, treba je podpirati tudi manjše projekte in ta sklad mora tudi upoštevati situacijo eh, na terenu eh, kraj, kjer se izvaja projekt in tu je treba tudi upoštevati načelo dodatnosti. Eh, treba je videti, kakšni so učinki projekta na terenu. In Evropski sklad za strateške naložbe eh, ni vedno dovolj prepoznaven. Mi imamo tu informacijsko točko za MSP-je, kjer so eh, številna podjetja že dobivala informacije. Potem pa imamo še evropski proračun in pravila, imamo jamstva Evropske investicijske banke. Eh, vse to pravzaprav eh, sodi tudi v okvir delovanja Evropskega sklada za strategijo težke naložbe in zaradi tega je potrebno eh, zagotoviti prepoznavnost tega sklada, potem pa governance, eh, upravljanje, torej sprejete odločitve morajo biti upravičene pa in utemeljene, treba jih je tudi objavljati. Mi seveda govorimo o občutljivih informacijah. Rekl sem, da mora biti ta sklad vključujoč in treba je tudi upoštevati geografsko pestrost in raznolikost. In treba je sodelovati s strukturnimi in kohezijskimi skladi. E, sinergije je treba izkoriščati. Seveda ne smemo e, vreči vsega v en koš. E, ta Junkerjev načrt EFSI ne smemo mešati z kohezijskim skladom. Ne, oba sklada se dopolnjujeta, se ne nadomeščata, temveč se dopolnjujeta in na to je treba tudi opozoriti. E, potem pa angažma Evropske unije na področju podnebja, podnebnih sprememb. E, ta angažma je treba upoštevati in dogovore, ki smo jih sprejeli. Eh, klimatski podnebni eh, cilji so horizontalni za vse projekte in v okviru možnega je to treba tudi povezati s posameznimi projekti. Seveda ne smemo pozabiti socialnih vidikov. Vedno znova pač pravimo, da Eh, eh, socialne vedike podpiramo samo štirimi odstotki. Eh, ne smemo pozabiti, da učinek na trgu dela ima tudi socialne učinke. Pomembno je torej, da so pomembne tudi naložbe na socialnem področju, da se izkoriščajo, da se izkoriščajo v Evropi. Če govorimo o socialni, teritorijalni in gospodarski koheziji, ne smemo pozabiti eh, eh, na te posamezne vidike. Ta sklad je pomagal ustvarjati delovna mesta, podpiral je podjetja. In uh, vse to ima tudi pozitivne učinke na evropski proračun. In uh, naložbena vrzel sicer še vedno obstaja. Ta sklad seveda ne dela čudežev. Treba je odpravljati številne ovire za naložbe, treba je odpravljati birokracijo. Uh, to je še ena dodatna naloga, pa eh, države članice morajo seveda tudi narediti svoje. Hvala lepa, sedaj pa poročevalci v senci, prosim, da govorite maksimalno dve minuti. Od Markaras. Hvala lepa. Začel bi eh, s poročilom na lastno pobudo. Eh, kompromisni predlogi sprememb so uravnovešeni v glavnem, dobro upoštevajo različne misli različnih političnih skupin. Eh, dve stvari bi pa še omenil. Mislim, da moramo bolj natančno eh, počrtati, da ne smemo eh, dopuščati razvode nitve Eh, kriterijev, ne glede eh, geografske diversifikacije, ne glede finančnega okvira. EFSI sam seveda ne more eh, zapreti investicijske vrzeli v Evropi. Mi potrebujemo še naprej močan notranji trg in strukturne ukrepe. Potem pa zakonodajni del. nekateri predlogi sprememb moje politične skupine eh, želijo spomniti na to, da eh, niso eh, vsi kriteriji primerni za vse projekte. EFSI ne sme preganjati drugih investitorjev ali pa povzročati skrivljanja trga. Mislim, da Eh, potrebujemo še definicijo čezmejnih projektov iz osmega člena. Investicijski eh, odbor eh, še vedno ni dobil eh, ustreznih eh, projektov eh, in to ni naš cilj. Potrebna je večja preglednost. Podpiramo tudi dodatnega člana v eh, upravnem odboru in mi želimo tudi več nalog eh, eh, za Evropsko platformo za eh, informiranje o naložbah, želimo krepitev čezmejnega sodelovanja obema poročevalcema. Bom še posredoval predloge sprememb v zvezi sedmimi težišči. Eder Gardia Zabal Rubial. Eh, hvala lepa, Eder Gardia Zabal, ne vidim je. Kdo bo govoril v njenem imenu? Eh bien, je vais donner la parole à Sander Lunes. Potem pa Sander Lunes, eh, ni tukaj. Bernd Kolbe. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi govoril eh, za EKR in kolego Sandarja Lunesa, ki eh, žal ne more biti danes eh, tukaj. Zahvaljujem se obema poročevalcema za to, da sta eh, tako pridno delala. Na kratko želim predstaviti kritiko, ki jo vidi EKR. Torej, tu gre za podaljšanje EFSI-ja, ki ga imenujemo EFSI-2. EFSI ni zdravilo za vse bolezni. Z enim evropskim programom ne moremo razrešiti vseh problemov gospodarstva v državah članicah. Za nas je odločeno vprašanje, zakaj že sedaj govorimo o FC2, ko FC1 še teče. FC1 namreč eh, še ni dokazal, da učinkuje. To nekateri sicer trdijo, vendar za vse to nimamo dokazal. In vse drugače ne more biti. Mi ne želimo uh, Eh, tu izrivati obstoječih programov, prišlo bo tudi do izkrivljanja trga. Vsak, eh, ki eh, bo dobival sredstva EFSI-ja, bo v bo, na boljšem položaju kot nekdo, ki ne sodeluje, kajti sicer EFSI-ja sploh ne bi potrebovali, se pravi, temu se ne moremo izogniti. In mi tu pravimo, v tem primeru je neumestno, da odločamo o EFC2. In če že govorimo načeloma o tem, je treba zagotoviti spoštovanje načela dodatnosti in treba je upoštevati tudi geografske vidike, saj je velika razlika od regije do regije. Ni dobro, naprimer, če se z EFSI-jem eh, spodbujajo javni projekti v Nemčiji, ko eh, pa eh, pobira zvezdni finančni minister negativne obresti. Res ne vem, zakaj bi tu uporabljali sredstva EFSI-ja. Hvala lepa. Merci. La parole. Hvala. Armand Remosa, Ibersens ima besedo. Hello. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve minuti časa imam torej. Stotine predlogov sprememb je in veliko jih govori o vprašanju dodatnosti pri projektih, katere projekte bi naj financiral in katerih ne. Mislim, da je to dober znak, da delimo isto diagnozo kar se tiče tega, čemu bi naj bil posvečen EFSI. Dobro je torej imeti to razpravo. Nadalje. Vidim, da nas skrbi koncentracija projektov v istih regijah. Ne zaradi ekonomskih, temveč političnih razlogov. Soglasje pri vseh je, da moramo imeti več soodvisnosti med EFSI-jem in lokalnimi investicijskimi bankami. Zagotoviti moramo, da bo financiranje uporabljeno bolje. In končno, mislim, da se moramo spomniti, da bi sredstva EFSA morala biti uporabljena za projekte z pravo dodano vrednostjo. Sredstva ne bi smeli uporabljati za trvanje kot običajno. Mislim tudi, da ne smemo biti preveč obsedeni z geografsko razdelitvijo. To ni kohezijski sklad EFSI, potrebno se je osredotočiti na dodano vrednost in očinkovitost. Prav tako pa je potrebno iskati najboljše poti za dosego tega cilja. To je veliko bolje, kot pa imeti geografsko ravnovesje, ker imamo druge zelo pomembne evropske sklade, ki lahko to dosežejo. In končno, kar se mene tiče, moramo zagotoviti, da bodo evropski kriteriji, ki smo jih sprejeli v parlamentu, nekaj, kar bo veljalo, da tega centralne vlade ne bodo mogle spreobrniti in spremeniti in početi tako vse kot običajno. Sekuti moramo, da bodo ti kriteriji, ki smo jih mi sprejeli, ostali, da jih v prestolnicah ne bodo spreminjali za delovanje kot običajno. Hvala. Merci, Nils Torvalds. Hvala, Nils Torvalds. Hvala lepa, predsednik. Nekaj nemških besed se uporablja tudi v angliščini. Schadenfreude, na primer, v tem primeru to, to ni to, pa tudi cukcvang bi lahko uporabili. To pomeni, da smo nekoliko pod časovnim pritiskom. In to lahko videti, razberete tudi iz razprav v bistvu smo zelo na splošni ravni, ne dotikamo se kompromisov. Zato nekaj pripomp. Dodatnost, o tem je že bilo govora veliko krat in mislim, da potrebujemo pojasnila na tej točki. Preglednost, o tem govorimo od samega začetka in mislim, da potrebujemo več preglednosti Evropske investicijske banke. Ni mi prav všeč mikroupravljanje z parlamentarne strani. Čeprav lahko razumem, da moramo imeti pojasnila, kako usmerjevanje odbor pravzaprav deluje. Če se izrazim šahovsko, če bo prišlo do pata, ko ne bo sprejeta nobena odločitev, potem to tudi ni spremljivo. Prej smo govorili o Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in dali smo, da ne deluje, tako da se moramo osredotočiti na to, ne deluje v vseh oblikah. Potem smo govorili o strukturnih reformah, vendar pa strukturne reforme so zelo zanimive, še prav posebno v povezavi s podnebnimi cili in tehnologijo. Potrebno bo te tri dele sestavljanke združiti, če jih ne bomo, potem bo vse skupaj razdrobljeno. Tako, čas se mi je stekel. Hvala. Merci. <clears throat> Hvala. Fabija Demasija ni. Gospod Vjegas je na vrsti naslednji. Botard. Eh, bon. Eh. Hvala lepa. Pomembne spremembe imamo glede prvotne uredbe. Črtali smo člene ki govori o tem, da je potrebno imeti neodvisno analizo in potem podaljšati ta načrt. Ta člen je bil črtan in sedaj se je zastavilo vprašanje, ali spoh imamo zanesljive podatke za to, da lahko presodimo, ali je potrebno ta sklad podaljšati. Dvomim. Pravih podatkov ni, kar se tiče realnih naložb, kar se tiče resničnih naložb, tudi nimamo. Ni podatkov, kar se tiče vpliva na nacionalne gospodarstva. Če si ogledamo, kaj se je dogajalo, se je veliko spremenilo. Ni. Imamo nekaj tematskih koncentracij, potem govorimo o geografskih koncentracij in sedaj govorim tudi o portugalskih razmerah. V bistvu pravih naložb ni. Samo en sam projekt. In še to je šlo za posojilo EIB mestnemu svetu Lizbone. In to je tukaj šlo za 100 milijonov. To je bilo posojilo EIB. Na koncu smo dobili 50 milijonov za mesto Lizbono. Torej, kakšna pa je logika tega načrta? To si zastavljam vprašanje. Zato potrebujemo pravi načrt. Zakaj pravzaprav potrebujemo EFSI za posojila mesto Lizboni? In to je naša kritika seveda pa tudi zahtevamo pravi javni naložbeni načrt. Vedno znova govorimo o zasebnih investicijah in dobivamo vtis, kot da zasebni naložbeniki sploh nimajo možnosti investirati. Konec koncev mislim, da je to absurdno. Potrebujemo veliko več javne infrastrukture, ki jih bomo podprli z naložbami. Merci. Madame Gardia Zabal vient nous rejoindre. Gospa Gardia Zabal je prišla, torej slišali smo dva soporočevalca in slišali smo, da je bilo vloženih veliko predlogov sprememb in govorimo o obeh poročilih um, istočasno. Ali želite besedo sedaj ali ob koncu? Uh, ali želite besedo sedaj? Hvala lepa. Oprečujem se, da se je bila pauzna. Letalo je imelo nekaj več zamude kot običajno. Dobro, gospod Fernandez me bo obvestil. Veliko zaupanja imam v oba poročevalca. Sodelujem z njima zelo dobro, tako da želim vsem veliko uspehov pri te, vseh teh predlogih. 500, 700, koliko jih je že, ne vem. Kot je že. Ja, prav ste šteli. Eh, hvala. Gospod Nedje Dajtel ni. In eh, gospe Nirje da tudi nihče ne eh, zastopa na domišča. Hvala lepa, predsednik. Naši predlogi sprememb se osredotočajo na pomakljivosti, ki smo jih prepoznali kar se tiče izvajanja FC1.nič. Ti predlogi sprememb so tudi v skladu z drugimi kritičnimi ocenami, kot je ta strani notranje revizije EIB, poročila računskega sodišča in kar nekaj drugih zonanjih analiz. Mislimo, da imamo na splošno tri nizopomankljivosti. Prvi, zadeva preglednost in učinek, mislimo, da je zelo malo dokazov, da so naložbe zaenkrat imele precejšen vpliv na zaposlovanje in rast. Resnica je, da ni dovolj podatkov, da bi lahko ocenili vpliv teh naložb in da bi zagotovili ustrezen nadzor, ki bi ga morali izvajati ali mi parametali javnost. Predlagamo torej v naših predlogih sprememb veliko bolj podrobno letno poročanje, prav tako pa pozdravljamo predlog komisije, da objavi tabelo potrebnih projektov, vendar pa mislimo tudi, da moramo to storiti tudi za večje zavrnitve, ne samo za odobritve. Druga pomankljivost je ciljna naravnanost, veliko preveč se investira v staro ekonomijo in fosilne goriva, premalo pa v hitre industrije prihodnosti osvobojene fosilnih goriv in da bi jo postala vodilna na področju zelenih tehnologij. Prav tako ne ciljamo na zmanjševanje revščine in strategijami, ki bi se izogibale, ki bi se izognile politične stabilnosti. Mislimo, da morajo te naložbe biti v skladu s strateško politiko EU, kar se naših ciljev tiče. 50 odstotkov naložb bi naj namenili, predlagamo projektom, ki so primarno povezani s tem, da prispevajo k ciljem COP21. Prav tako pa si želimo, da bi 20 odstotkov sredstva namenili za boj proti socialni izključenosti in revščini. In končno, čisto kratka pripomba in tretja pomagljivost, to je že bilo rečeno, govorimo o dodatnosti. Za nas je ključni del trenutne opredelitve dodatnosti nekaj, kar ne moramo narediti brez sredstev, ki so namenjeni EFSI-ju. te operacije, ki se izvajo po EFSIO, so podobne posebnim operacijam EIB. In potem imamo pravega razmerja z zasebnim kapitalom. Zato smo podali predlog spremembe, ki želi pojasniti in poenostaviti opredelitev v tej smeri in bi naj to veljalo samo za operacije, ki so strateške. To pomeni, da so v skladu s strateškimi politikami EU. Merci. Hvala. Marko Vali. Ne, ni ga v dvorani. On je poročevalec v Sinci za ikon, Barbara Kapel za EFN, ne vidim je v dvorani in Marko Cani, Marka Cania tudi ni v dvorani, s tem smo so dobili besedo poročevalci v senci in sedaj na vrsti del pritegni pozornost predsednika in gospod Gvalteri dobi besedo. Hvala lepa. V bistvu se nihče ni želel pregaziti k besedi, ampak naj ponovim vabilo vam vsem, kdo želi spregovoriti. Sicer pa lahko damo tudi besedo komisiji za nekaj pripomp in prispevkov k tej temi. Uh, like uh, Hvala lepa. Naj izpostavim, da obstaja konvergenca mnen med komisijo in večino tistih, ki ste danes pregovorili. Želimo si več dodatnosti, želimo si več preglednosti, prav tako si želimo boljšega geografskega ravnovesja in boljšega upravljanja naj spostavim, tudi nekatere vidike, ki se nam zdijo težavni. Najprej, prvi je povezan s cenami. V osnutku poročila je zapisano, da bi naj mi določali cene pri operacijah EFSI. Po našem mnenju bi to ustvarilo pravno zapleteno vprašanje, protokol, ki je priložen pogodbam pravi, da je EB tisti, ki določa cene. Usmerjevanje odbor bi lahko spregovoril o usmeritvi nagrajevan EFSI, če pa bi to strili prek EIB, pa potem samo povečevali dobiček EIB. In to verjetno ni to, kar je imel parlament v mislih. Drugič, menil bi financiranje. Kot veste, je komisija predlagala, da bi 1,1 milijardo vzeli iz CEFA, ki ga je vsi kanibaliziral in 500 milijonov za financiranje. EFSA ja, parlament predlaga, da bi 1,6 milijarde vrnili CEFU na mesto 1,1 in da bi ta manevrski prostor do zgornje meje bolje izkoristili. Imamo pa nekaj težav, kar se tiče povečevanja razlike do zgornje meje v tem trenutnem kontekstu, ker imamo velik peti zaradi Brexita do zgornje meje in to bo težko ustrezno urediti. Tretja točka, zdi se, da iščemo sistematično podreditev drugim naložbenikom. To je nekoliko tehnično, se upravičujem. Mislim pa, da je pomembno, da vemo, da je podreditev resnično pomemben element tveganja. Ne smemo pa biti obsedeni s podreditvijo, podrejenostjo. Naprimer, pri tveganem tehnološkem projektu, če zamete večji delež, to bolj tvegano kot manjši delež pri avtocestnem projektu. Torej, ne gre za to, ali gre za večji ali manjši delež, da je kaj bolj tvegano ali manj tvegano. Mislim, da moramo poštevati vse elemente tveganja, odkudarkoli že prihajajo. Četrti element, ki ga želimo omeniti, COP21, kot so nekateri dejali, predvsem zeleni, velik pomen namenjamo temu, da bi naložbeni načrt in COP21 bila medsebojno opogomljajoča in zato smo prišli do številke 40 odstotkov. To je ambiciozna številka, kajti samo del projektov, ki prispeva k temu, upoštevamo, ne pa vseh. Malo pa nas skrbi za misel nadomeščanja, da bi potem govorili samo o trajnostnih ciljih tisočletja, ker bi to tem bilo nekoliko nedorečeno to torej ne bi bilo dovolj odločno. Ta meja 40 odstotkov pa je odločna, je medljiva in vsi bi vedeli, koliko smo napredovali. Zadnja točka v osnutku poročila je omenjena možnost, da bi imeli neposredni dostop nacionalnih promocijskih bank do jamstev. O tem smo govorili že o, FC, o, o kot smo govorili že pri FC1 in to kar precej, komisijo je pred letom dni, če sem pošten, skrbelo. Mislili smo, da bo težko imeti ta dostop, da, ni, da ne bo dovolj sodelovanja med nacionalnimi promocijskimi bankami in EIB. Danes pa imamo več kot 100 projektov, več kot 100 projektov, ki so ravno osnovani na tej podlagi. Torej, v praksi to deluje. Če bi bil ta dostop, bi to stvarilo kar nekaj vprašanj. Ne, omenim nekaj naprimer, kdo bi opravil dožno skrbnost, kdo bi pripravil tabele in še bolj pomembno, dve veliki vprašanji bi se ustvarili. Prvo, tako bi poslabšali geografsko ravnovesje, kajti ne slepimo vse, če bomo to odprli za nacionalne promocijske banke, potem dobro vemo, katere bodo tiste nacionalne banke, ki bodo v dobrem položaju za projekte. To bodo v Italiji, Franciji, Nemčiji in Španiji, večje banke, ne pa manjše. Torej, več pritisk, ki bi ga potem dali na IB, da izboljša evropsko ravnovesje, bi bilo za manj tvegano, bi, skuša, bi bilo tvegano, da ga izničimo. In potem odgovornost in to bi moralo zanimati parlament. Dokler imamo IB, lahko gospoda Overja, Mojtorira, vprašamo, kaj počnejo prikaz DDPO, SDP ali drugih banka, bi bilo pa teže. Torej, ko imamo evropske projekte, je pomembno zagotoviti, da imamo ustrezno urejeno odgovornost. In potem zadnja točka, to ni težava, to je pozitivna nota za naprej. Veliko vas je govorilo o pomenu družbe, družbo. Strinjamo se z vami, sodelujemo z EIB. IMF, e da bi imeli več investicij na socialnem področju. Znatno smo že povečali sredstva za socialno vključenost, ko smo program EASY večkrat podvojili, zahvaljujoč EFSI, in sedaj imamo nov instrument, ki pojme več kot 3 milijarde evrov naložb, ki so namenjene mikrofinanciranju, mikropodjetjem in socialni vključenosti v prid državljanov. Tako kot parlament smo mnenja, da mora to biti prednostna naloga. Tako to je vse, hvala lepa. Hvala lepa komisiji in prav tako tudi usmerjevalnemu odboru, čeprav ga vi seveda ne predstavljate. Celotnega, ampak ste pomemben del tega odbora. Naj podam kratko pripombo, ker imamo čas kar se tiče cen, določene cen. Moj vtis je, da je ta kriterij spoštovanja prava, pravne neodvisnosti EIB, ki je z pravnega vidika pomemben, tak, da če bi dosledno sledili tej točki, potem bi našli kar nekaj delov v že obstoječi uredbi, kjer smo nekako na meji. Kajti to je edinstven konstrukt, edinstvena struktura, tako da imamo dele v uredbi, ki pravijo, da je potrebno najti določeno pot glede nekaterih stvari, ki so popolnoma pristojnosti AIB, tudi kar se tiče imenovanj. Kar nekaj takih primerov. Torej, dobro vemo, da je ta argument neodvisnosti A in B nekaj, kar po mojem mnenju ne spada prav dobro v to, kar se v praksi odvija. To je pač hibridna konstrukcija. Torej, glavni argument za vas je bil ta pravni. Po mojem mnenju to mm, ni prav dober argument zagotovo lahko torej najdemo rešitve, ki bodo popolnoma združljive, sta tudi zakonodajalcu pa bo to omogočilo kakšno smeritev, kako ga najbolje uporabiti Evropske sklade za dosego ciljev, ki smo si jih zadali pri naložbenem načrtu. To je bil moj glavni komentar na vašo točko. Hvala lepa za vse, kar ste povedali. Sedaj pa Pervonš Beres. Prosim. Merci, Hvala, gospod, gospa predsednika. Torej, tu smo um, dva odbora, sta se sestala. Želim se zahvaliti vsem obema poročevalcema, ki sta pripravila stališče Evropskega parlamenta in to gre v pravo smer. Izpostavila bom tri točke. Prva je, želim seveda podpreti eh, svoje predloge spremem. Prva stvar, eh, bila sem presenečena pri, tej, eh, pri tem poročilu o oceni, kajti tam se sprašujemo o makroekonomskih učinkih FCI1. Menim, da je bistveno, da FCI2 um, umestimo v nek večji strateški okvir, makrookvir naložb na evropski ravni. Potem druga stvar so socialne naložbe. To, kar je povedal predstavnik komisije, gre v pravo smer, vendar eh, ne glede na to pa nas skrbi predvsem Eh, ne samo to, ali bomo financirali avtoceste ali ne, temveč potrebujemo tudi nek signal, eh, kako eh, financirati socialne infrastrukture, šole in bolnice. Torej, trije sektori, ki so dobro financirani in ki dobivajo razmeroma zlahka denar, so energetika, promet in digitalna ekonomija. Ni pa iste situacije, naprimer za šole in za bolnice in to je treba spremeniti. In tretja stvar, gospod Anžil in drugi so govorili o tem in strinjam se tudi s komisijo, sem pa še bolj ambiciozna. Uh, Torej, če govorimo tu nasplošno o eh, ciljih Združenih narodov in COP21, bolje je, če smo bolj precizni, tako kot eh, smo to hoteli nekateri storiti v Evropskem parlamentu že, e, že za FC1. Torej, cilj 50 odstotkov je pomemben, kajti Evropska Unija ne more na eni strani reči, da hoče prispevati k temu, da se doseže cilj COP21 ehm, dve stopinji, po drugi strani pa da ne damo dovolj sredstev za to na voljo. Torej, 50 odstotkov ni preveč ambiciozno, to je moje mnenje. Eh, seveda pa to vse v okviru ciljev Združenih narodov. 25 odstotkov je treba nameniti tudi energetski učinkovitosti, tako da bomo kos prihodnim izzivom, s katerimi se bo soočala naša družba in če želimo naložbe izkoristiti v ta namen. Hvala. Hvala. Uh, Želim tudi jaz eh, izraziti zahvalo obima poročevalcema. Mislim, govorili smo naprimer o financiranju avtocesti, o javnih infrastrukturah. Torej, Junkarjev načrt se s tem realizira in Evropski sklad za strateške naložbe ne sme eh, voditi do tega, da bo manj javnih investicij in da se bo s tem zmanjševal javni dolg. Um, Um, torej države imajo dostop do zelo nizkih obresti za servisiranje dolgov in zato potrebujemo EFSI kot neko dodatno vrednost, torej ta dodatnost je pomembna in zato moramo biti tudi čim bolj precizni, torej kaj E, države ali tudi e, skupnosti, e, torej potrebujemo večjo jasnost, kaj se dejansko realizira, da bomo lahko ovrednotili FC1 in da postavimo temelje za FC2. Hvala lepa. Nihče drug ni zaprosil za besedo, tako da lahko besedo vrnemo soporočevalcema. Kdo bi želel začeti? Order, Obrnemo vrstni red, gospod Fernandes najprej. Hvala, gospa predsednika. Financiranje. Komisija je rekla in tudi drugi, da ne moremo uporabiti denarja ki eh, je, eh, že uporabljam pacta sunt servanda. To pomeni, da ne moremo vzeti denarja ne iz obzorja 2020, ni ne iz um, inštrumenta za povezovanje Evrope. In zato, in to je tudi jasno, ne bomo vzeli 500 milijonov iz um, inštrumenta za povezovanje Evrope. torej um, finančni instrumenti. Jasno je, da IFSI um, je uspešen predvsem pri povezovanju um, posojil s temi finančnimi sredstvi. Če države članice in um, komisija menijo, da je teh 500 milijonov nekaj, kar ni primerno za ta načrt, potem tega ne razumem. Uh, Torej, 550 milijonov je bila razlika do zgornje meje, to je že v predlogu um, komisije. Torej, teh 500 milijonov ne bomo vzeli iz programa, z, kjer je bil denar deloma že uporabljen. Uporabili bomo vse denar za garancijo iz teh razlik do zgornje meje in to je tudi logično vendar ne smemo se dotakniti eh, inštrumenta za povezovanje Evrope, kajti eh, 500 milijonov ne smemo postaviti eh, pod vprašaj. To, eh, je povezano tudi s posledicami Brexita. Moramo uporabiti razliko do zgornje meje in rekli smo tudi, Eh, da se moramo držati dogovorov in besed, obljub. Nikoli se ne bo vzel denar iz eh, inštrumenta za povezovanje Evrope in obzorja 2020 in spoštovati moramo eh, te obveznosti, kar zadeva FC2, nima smisla, da govorimo o FC2, vendar ali se strinjamo ali ne, če je neka naložbena brzel in s tem se strinjamo, torej um, FC deluje, lahko je to izboljšati in to je seveda naš cilj in za MSP-je je ta garancija pravzaprav že v celoti skoraj izkoriščena. In ali je smisel za to, da nadaljujemo z FC2 ali ne. FC2, FC um, gre zdaj do 2020, mi smo 2017. Koliko denarja je še, ki ga lahko uporabimo? Um, Seveda potrebujemo pre, predvidljivost za vse tiste, ki si želijo naložbe um, za poslovanje in ki želijo pomagati MSP-jem. Um, Za te se postavlja seveda kot nujnost, da imamo nek predlog za povečanje predvidljivosti, tako da bo ta sklad eh, res se izvajal do 2020. Nekateri menijo, da torej gre za podaljšanje 2020. Eh, Torej, za oceno učinkov eh, bomo potrebovali seveda dalj časa, torej tudi 10 eh, in 15 let. Um, bile so izražene skrbi, predvsem strani komisije, ki jih delim. Um, in sicer ste govorili o um, sodelovanju z nacionalnimi spodbojevalnimi bankami. Torej, ne gre za to, da eh, se promovira geografska koncentracija. Res je, da če okrepimo eh, pogoje samo za nacionalne eh, promocijske banke, potem bo to koristilo predvsem močnim in eh, bogatim bankam, ampak treba je. Um, um, moramo tudi videti, da teh bank ni v vseh državah in da moramo biti seveda pozorni. Ampak lahko eh, te spodbojevalne banke z določenim nadzorom tudi ehm, spodbudimo k temu, da vzpostavijo ustrezne platforme, tako da um, prispevajo k temu, da ne bo prišlo do večje uh, geografske koncentracije naložb. Hvala e, tudi vsem kolegom, ki so pripravili predloge in ki si želijo, da bi Evropa izvajala naložbe v različnih sektorjih. Seveda, podnebni cilj mora biti vključen v vse projekte. To je pomemben cilj. Notra, naša politika in naše cilji so jasni in tudi Evropska investicijska banka mora ustrizno spoštovati in tudi interpretirati to uredbo. In mislim, da je Evropska investicijska banka dolžna, da to stori. In če se eh, avtocesta financira s pomočjo Ifsija, potem to pomeni, da brez Ifsija to ne bi bilo izvedljivo. To mora biti um, um, vsebina tega načela dodatnosti in pravilna razlaga tega načela dodatnosti. Um, um, Um, večkrat sem že rekel, da ne vem, ali bo res tako lahko izboljšati um, definicijo dodatnosti, kaj ti potrebujemo seveda dobro razlago tega. Bojim se, da če poskušamo izboljšati besedi, zakonodajna besedila, jih včasih dodatno zapletemo in eh, problem se potem nadaljuje z razlago teh besedil, predvsem kar se tiče načela dodatnosti. Torej, po moje je ta pojem jasen, ampak dobro, če kdo misli, da je to možno izboljšati, potem to poskusimo. In eh, cilj zakonodajnega teksta je, da se izboljša to, kar je možno izboljšati, tako da bi ta projekt še bolje deloval. Hvala. Udo Bulman je na vrsti naslednji. Ja, eh, Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, sedaj smo v razmerah, ki bi jih povzel takole. Soporočevalca ne vidiva prav veliko težav s poročilom na lastno pobudo. Verjetno se boste izrazili kot poročevalci v senci depisnih predlogov in potem bomo dobili dobre rezultate. Kar se tiče zakonodajnega dela, govorili smo o točkah, ki jih oba moja malenkost in gospod Fernandes pričakujeva, o tem sva govorila. Kljub temu pa sem načet, sem vesel, kako velika enotnost v dveh odborih, da bi skušali nadgraditi EFSI imamo enake premise, enake kritične točke, zamisli, kako bi lahko nadaljevali. Vse skupine, ki so izrazile mnenje, si seveda želijo, da ne bi vsi pregnal javno-zasebna sredstva. Želijo si spodbujanje moderniziranja, želijo si, da bi EFSI zapolnil veliko vrzel naložb. Celotne ne more, lahko pa je gonilo za boljše investicije tako v javnem kot zasebnem sektorju. Enotnost je velika, razprava se sedaj odsredotoča zato na tehnična vprašanja, na vprašanja, s katerimi instrumenti, izboljšavami teh instrumentov bi pa lahko prišli z točke A na B. In tistim, ki so spregovorili, tisti, ki so tudi pisno podali predloge sprememb, Želim povedati, da poskušamo vse, kar je možno, da bi to veliko enotnost prenesli tudi v glasovanje o besedilu oba soporočevalca. Sva pripravljena predvsej dobrih predlogov sprememb sprejeti, prožna sva zato, da boste lahko izrazili to, česar si želite. To velja tudi za izredno navedene podnebne cilje. Če si to želite, jih lahko navedemo, s tem nimam težav, ravno nasprotno, potem se bomo pač pogovorili o ustrezni obliki in kje bi to lahko navedli. Gospod Solejo pa bi rad dejal boj proti revščini, boj proti neenakosti, tukaj nasprotovan ni, tudi na strani kolegov, koliko se mi zdi, gospod Vegaš. nočemo spodbujati nepreglednosti. Neodvisne ocene so za nas zelo pomembne. Če obstaja kakšna besedica ali stavek, ki se vam zdi, da manjka, nam to povejte. Ne opirava se temu, želimo, želiva doseči polno preglednost. Mislim, da smo na pravi konstruktivni poti. Pa še besedica predstavniku komisije. Hvala lepa za konstruktivne pogovore, ki jih imamo. Hvala lepa tudi za kritiko različnih točk, ki ste jih navedli. Veliko bo še sodelovanja, zato da bi to tudi konstruktivno razrešili. Vendar pa eno pripombo mi pa dovolite. In sicer to je tudi vprašanje, ki ga vračam komisiji. Komisija pravi, da tako kot mi želijo več ciljnosti, preglednosti, trajnosti in manj izrinjanja že obstoječih investicij. Pa komisija vse 50 odstotno tista, ki usmerja EFSI. Naj nam torej razloži, zakaj to sedaj ni uspelo doseči tega, česar si komisija želi. Zakaj ni tako zapisano, kot bi naj bilo? Zakaj nismo prišli do tega, če se vsi skupaj želimo? Konec koncev ne zadošča, da komisija samo pove, kaj se jim ne zveli dobro. Komisija bo na koncu morala povedati, kje z našimi predlogi lahko, kaj stori ki bi pa morda morali biti sami malo bolj ustvarjani in bi lahko te težave razrešili. Ne moremo pa, kaj tako reči, določence ni nobena tema. Naša pravna služba pravi nekaj ponoma drugega kot pravna služba komisije. Pri financiranju smo drugačnega mnenja. Ni potrebno krepiti tako imenovanih junior positions, potem torej na vseh teh mestih rečejo ne. Sprašujem se, ali je COP21 v obstoječi obliki že tako odločen, kot je zapisano. Danes že imamo 35 odstotkov pod portfelju EIB, e ciljo COP21, 40 primarj 35, pač ni velik preskok. Morda bi tudi na tem še lahko delali. In če ne bomo imeli neposrednega upravljanja jamstev strani nacionalnih promocijskih bank, potem nam mora pa te pa povedati, kako bo EIB prišla do tega, da bo razvila bolj prožen sistem. Nekaj pač ne gre. Protislav je, katerega se že dve leti zapleta komisija. Evropska investicijska banka ne more reči, da naj preverimo vse podrobnosti sami, sicer ne bo skrbnega pregleda ker nam to pač ne uspe, manjših in srednje velikih projektov ne moramo upoštevati. To je protislovje, ki ga moramo razrešiti, kajti to je težava sama po sebi. Če ima komisija boljše zamisli, kako to razrešiti, boljše zamisli, kot so naše ideje glede določene cen, udeležba regionalnih pomočijskih bank, potem naj prosim povedo, navedajo te predloge. Ne bo pa mogla se komisija vedno znova osredotočiti samo na ne pri tem postopku so odločene, ker pač potrebujemo pravega partnerja na strani komisije. Thank you. So... Hvala. Mislim, da lahko s tem zaključimo to sejo. Hvala poročevalcem, hvala komisiji, hvala vsem, ki so prispevali k razpravi. Glasovanje bo ponedeljek 24. aprila ob 15. uri v Bruslu. Hvala. S tem je ta seja zaključena.